Oh. Dobar dan, kolegi. May I ask you to take seat, please? Lahko prosim sedete na svoje mesta, tako da bomo lahko začeli z našo sejo. Dobrodošli ponovno v parlamentu po poletnem odmoru. Veliko dela nas čaka. No, ne danes, kaj ti danes eh, imamo precej kratek dnevni red, ampak kljub temu moramo začeti. Najprej moramo sprejeti dnevni red. Ima kdo kakšne pripombe? Ne? Potem pa moramo sprejeti zapisnike sej. Hvala. Sedaj pa nekaj sporočil. najprej k delegiranim uredbam komisije v zvezi z tehničnimi standardi. Gre za dopolnitev direktive 2014-36 EU CRD 4 gre za dostop do dejavnosti kreditnih inštitucij in pa investicijskih eh, podjetij, še prav posebej gre za člen 147, 35, 5, 36, 5 in 39, 4. Pri tem pa je potrebno upoštevati člen eh, 204, v skladu s katerim lahko parlament eh, podati svoje pripombe eh, k tem spremembam. Do 21. oktobra je rok za vložitev predlogov sprememb. Koordinatorji smo sprejeli tudi odločitev, da bomo imeli poseben čas za obravnavo delegiranih aktov in sicer v okviru seje 22. in 23. septembra. In 23. september bo tudi rok za vse morebitne predloge poročevalca ali pa članov glede zavrnitve eh, to vrstnega delegiranega akta. Ta delegirani akt pa ste že prejeli. Sedaj pa eh, gospodarski dialog. Po seji koordinatorjev 22. julija je portugalski finančni minister sprejel odločitev, da bo sodeloval v gospodarskem dialogu, ki bo potekal 2. decembra, kar pa zadeva Francijo. Po potem, eh, ko so preklicali udeležbo pri zadnjem gospodarskem dialogu, smo sedaj v stiku z francoskim finančnim ministrom in skušamo organizirati to vrstni gospodarski dialog uh, decembra z uh, Francijo. Poleg tega naj obvestim člane, da so se koordinatorji odločili tudi, da bo, da bo odbor nadaljeval z delom, Eh, pri vseh odprtih dosjejih in eh, v zvezi in o tem sem obvestil tudi vse predsednike odborov in koordinatorji so se konec julija dogovorili tudi glede razdelitve dosjejev med eh, poslanskimi skupinami. Trg denarja SND, kriteriji ALDE, poročanje o preglednosti in preglednost eh, finančnih transakcij socialisti in demokrati, strukturne reforme in eh, povečanje odpornosti kreditnih inštitucij ELS, prenovitev dejavnosti za poklicno upokojitev ELS, statistike v povezavi z mednarodnim trgovanjem in pa eh, investicijami zeleni, uredba sveta v zvezi z pristojnostmi Evropske centralne banke za uvedbo sankcij EKR, uredba sveta v zvezi z zbiranjem statističnih podatkov eh, za strani eh, Evropske centralne banke. EKR. Eh, lastna sredstva ALDE, socialni vrh za zaposlovanje GUE, sprememba uredbe 26 skozi 2007 glede udeležbe delničarjev in 24.2003 socialisti in demokrati, Evropski minister za usklajevanje politik 2013 eh, ALDE letno poročilo Evropske centralne banke ELS, eh, medna, poročilo Mednarodnega denarnega sklada Zeleni in poročilo o konkurenčnosti EKR, letno poročilo o obdavčevanju socialisti in demokrati, skupni pregled eh, okvira o finančnem upravljanju socialisti in demokrati, TTIP pa eh, predsednik in koordinatorji. Zaenkrat na to temo ne bomo imeli poročila. To je vse, mislim. In sedaj lahko začnemo z četrto točko na dnevnem redu. Gre za razpravo o splošnem proračunu Evropske unije za proračunsko leto 2015 in poročevalec je kolega Nils Torvalds, ki mu kar dajem besedo. Sorry, chair, Ne, jaz bom govoril v imenu gospoda Torvaldza. Torej, gospod Torvalds, danes z nami eh, žal ne more biti, kaj ti eh, poročilo mora predstaviti v pristojnem odboru, odboru za proračun, torej bom na kratko spregovoril v njegovem imenu. Najprej, Naj povem, da bi poročevalec rad opozoril na to, da je Evropski parlament močno podpiral vzpostavitev eh, Evropskega nadzornega mehanizma. Evropska unija mora izboljšati nadzor na ravni unije, zaradi tega je poročevalec zelo vesel da eh, se večina poslanskih skupin eh, strinja z njegovo zaskrbljenostjo glede predloga komisije, ki bi pomenil znižanje sredstev za vse tri nadzorne organe v primerjavi z proračunom za leto 2014. Verjame, da so ti nadzorni organi eh, temelj delujočega eh, finančnega trga v Evropski uniji in so ključnega pomena tudi za oživitev gospodarstva, pa tudi za rast v Evropi in za ustvarjanje novih delovnih mest ter za preprečevanje bodočih kriz na eh, finančnem področju. Poročevalec je torej upa, da bomo lahko ponovno vzpostavili proračun, ki so ga predlagali nadzorni organi sami in sicer pri današnjem glasovanju. Kar zadeva trenutni sistem financiranja, ta temelji na, tre, na mešanem finančnem sistemu, ki je precej neprožen in ki predstavlja veliko upravnih eh, ovir. Zaradi tega predstavlja eh, tudi nevarnost za učinkovit eh, finančni nadzor. Do leta 2017 poročevalc predlaga, da bi zasnovali nov finančni sistem, ki temeljil zgolj na pristojbinah, ki bi jih plačevali deležniki. In eh, poleg tega predlaga posebno proračunsko postavko. Poročevalec bi se rad zahvalil vsem poročevalcem v senci za različnih poslanskih skupin za zelo konstruktivno delo pri tem poročilu. Hvala lepa. Sorry. Now I will give the floor to the shadow starting with the EPP. No, sedaj pa poročevalci v senci. Najprej ELS Ivana Maletić. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Hvala lepa, dragi kolegi. Naš cilj je, da upoštevamo vse proračunske omejitve, pri tem pa vzpodbujamo dejavnosti, ki bodo vodile v nadaljni razvoj in v izvajanje monetarne unije, bančne unije, evropskega semestra in tako naprej. Poročevalec je že povdaril pomen vseh treh agencij. Jaz bi rada vašo pozornost eh, osredotočila na predloge sprememb, eh, ki se nanašajo na proračun vseh treh agencij. Mi podpiramo višji proračun za vse tri agencije in prosim vas, da pozitivno glasujete glede eh, predlo, pri predlogih sprememb 6727, 6728 in 6729, kajti podpora. Eh, Tem trem predlogom pomeni tudi podporo predlogom 6707, 6708 in 6709 prvi tri predlogi sprememb 6727, 6728 in 2.9 predvidevajo višji proračun od proračuna, ki je predlagan v predlogi sprememb 6707, 6708 in 6709. V pogovorjih z agencijami smo namreč ugotovili, da bodo zaradi večjega števila zaposlenih morali varčevati pri drugih eh, proračunskih postavkah, in eh, da bodo imeli manj manevrskega prostora za analize, raziskave, izobraževanje in tako naprej. To pa agencije potrebujejo za boljše delovanje. Eh, agencije so prosile za povečanje proračuna zgolj zaradi eh, povečanja števila zaposlenih, vendar pa mi menimo, da je pomembno vlagati tudi v kvaliteto, ne zgolj v kvantiteto in zato podpiramo tudi višji proračun za vse tri agencije. Mislim, da je ključnega pomena tudi, da poudarimo uh, še en uh, predlog spremembe in sicer gre za 6715 in sicer gre za proračun za namenjen komunikaciji v Evropski uniji. In sicer ta predlog spremembe podpiramo iz dveh razlogov. Prvič potrebujemo hitro izvajanje na ravni komisije, uh, in z rezervami v proračunu komisija ne bo, mora, ne bo mogla sprejeti novih obveznosti in zato se bo celoten postopek upočasnil. Drugi razlog pa je odnos med eh, parlamentom in pa komisijo. Menimo, da če bomo imeli dvome glede dobrega delovanja, bi bilo veliko boljše, da organiziramo predstavitve v Evropskem parlamentu in da potem eh, poročamo o dejavnostih. Če potem ne bomo zadovoljni z opravljenim delom, z delom, ki ga bo pravila komisija, potem moramo uporabiti rezerve kot eh, sredstvo eh, izvajanja pritiska na komisijo. Vendar pa mislim, da če bi rezerve uporabili že kar takoj, to ne bi bilo najboljše znamenje. Zato vas prosim, da glasujete proti temu. In na koncu. Naj razložim še, zakaj smo vložili ustni predlog spremembe na kompromisni predlog 1. Radi bi dodali zapis, če bo ocena komisije to dokazala. In z tem dodatkom bi radi preprečili, da bi bila rešitev za finančni sistem eh, določena vnaprej kajti menimo, da bi ta morala temeljiti na resni analizi in presoji vpliva, ki pa je še zmeraj nimamo. In to je zapisano tudi v poročilu komisije na temo teh treh agencij. Najlepša hvala. Hvala lepa. Sedaj pa socialisti in demokrati. Ole Ludvigson. Najlepša hvala, da ste mi dali besedo. Najprej bi se rad zahvalil poročevalcu in tudi poročevalcem v senci za zelo konstruktivn potek dela. Vse skupaj je potekalo precej hitro, ampak eh, sprejeli smo dobro besedilo z določenimi spremembami proračuna, kar zadeva celotno organizacijo. Eh, je delo potekalo precej pozitivno. Jasno pa moramo dokazati, da ne gre, pokazati, da ne gre za to, da bi želeli znižati proračunska sredstva. Potrebno je poskrbeti za ustrezno upravljanje vedno višjega proračuna in v prihodnih letih nas eh, čaka vedno več dela. Edina logična pot bi torej bila, da bi bilo delo ustrezno eh, finančno podprto in to seveda ni mogoče eh, z znižanjem proračuna kar pa zadeva ustrezen proračun, je potrebno najprej eh, izvesti oceno potreb. To bi bila po mojem mnenju najboljša rešitev. Predlogi agencij izgledajo zelo eh, razumni in smotrni in mislim, eh, da bi ta proračunska sredstva zagotovila dobro opravljanje dela. Le, če bomo pri tem ustrajali, bomo lahko zagovarjali dobro stališče, kar zadeva financiranje teh agencij. Gre za dolgoročen sistem financiranja teh treh agencij. V dolgoročnem sistemu bomo morali poskrbeti za določene spremembe. Nacionalni nadzorni organi morajo zagotoviti eh, največ eh, sredstev. In uh, seveda ni nobenega dvoma, da bodo imeli nacionalni organi težave z zagotavljanjem sredstev. Ampak na tem področju smo neposredno odvisni od eh, nacionalnih organov in uh, to je tudi nekoliko sporno za vidika neodvisnosti evropskih organov. Upam, da bo kogala model, ki. Uh, bo izključil možnost, da bi eh, te agencije delovale zgolj na podlagi teh eh, prispevkov. Na no, zakonc naj povem še sledeče. Zelo pomembno se mi zdi, da bi na področju davkov določili natančne prednostne naloge, Tudi v okviru strategije 2020 so davki zelo pomembno področje. Tukaj se nanašam tudi na statistiko in to je področje, ki je veliko preveč pomembno. Zahvaljujem se vsem eh, za zelo dobro sodelovanje in se že veselim našega stališča danes popovdne. Hvala lepa, Ole. Sedaj pa EKRK. Hvala lepa, gospod predsednik. Lahko sem predvsej kratka. Skupina EKR ima zelo jasno stališče glede splašnega proračuna. Ne podpiramo povečanja proračuna in eh, povišanje proračuna na enem področju mora pomeniti znižanje proračuna na drugem področju. To je zelo preprosto načelo. Kar pa zadeva specifična vprašanja, ki so v pristojnosti odbora eh, Ekon poročevalec eh, je eh, omenil financiranje eh, nadzornega organa in jaz se s poročevalcem ne strinjam, kajti ko smo vzpostavili ta evropski organ, smo mm, dejali, da naj bi ti organi v bistvu dopolnjevali delo nacionalnih organov in da bi naj sprejeli enotni poslovnik, vendar pa je, Eh, nimajo neposrednih pristojnosti v državah članicah. Nacionalni organi uporabljajo eh, sistem eh, udeležbe in zaradi tega EKR ne more podpreti tega predloga spremembe in tudi ne moremo sprejeti spremembo modela financiranja. Zato ne bomo podprli kompromisnega predloga. Menimo, da je trenutni model dober. Najlepša hvala. Zeleni Sven. Nekoliko sem presenečen, kaj ti guje bi sedaj moral dobiti besedo. No, ja, prav imate. Gospod Vegas, guje, oprostite za ta napačen vrstni red. V imenu skupine guje. Bom dal besedo ponovno Svenu, kajti nas poročevalec v senci je odsoten. Vložili smo svoje predloge sprememb in trenutno nimamo dodatnih eh, komentarjev. No, želel sem biti le uljuden. No, čisto na kratko. Zahvaljujoč poročevalcu smo našli dobre kompromise glede ključnih vprašanj, torej podpiram stališče, ki smo ga zauzeli. Če ste kdajkoli obiskali agencije v Londonu, v Parizu in v Frankfurtu in če ste njihovo delo primerjali s tem, kar smo zapisali v zakonodaji, potem lahko vidite, da imamo 402 delegirana akta in ne moremo odgovoriti na zelo skromno prošnjo za zagotovitev zadostnih sredstev. To se mi zdi smešno. Mislim, da ne moremo sprejemati zakonodaje, potem pa agencijam ne zagotoviti zadostnih sredstev. Mislim, da je eh, ta, to skromno zvišanje proračuna povsem sprejemljivo. Z gospodarskega vidika pa moram reči, da so uh, stroški internalizirani, torej tisti, ki eh, povzročajo stroške, morajo tudi nositi del stroškov. To se mi zdi povsem sprejemljivo. Podpiramo pa tudi usten predlog spremembe skupine ELS. Ne želimo vnaprej zapirati vrat eh, morebitnim rešitvam. Mislim, da smo sprejeli stališče, eh, ki gre v pravi smeri, vendar pa se strinjam, da bi morali vedno iskati tudi možnosti eh, za varčevanje. In imeli smo dolg pogovor z EFRAKom in pa ESP in predlagali smo, da ne bi prišlo do zvišanja sredstev. Z obema agencijama smo se pogovarjali glede poročila gospoda Stolojana in rezultat je bil, da bi morali obe agenciji okrepiti omejiti svoj obseg dejavnosti, sedaj pa so prejeli več sredstev v proračunu. Nažalost eh, nismo dobili podpore liberalnega eh, poročevalca, da bi omejili proračun na eh, teh področjih. No, ampak na, splošnem, na splošno smo precej veseli oziroma smo predvsej zadovoljni z tem rezultatom. Sedaj pa skupina Evrope, Svoboda in demokracije, Marko Valje. Uh, uh, najlepša hvala gospod uh, predsednik dame in gospodje hvala lepa poročevalcu da je pripravil to poročilo in da je povsem jasno predstavil stališče odbora Gre za to, da naj bi nadzirali mesto London, ki predstavlja največji finančni trg v Evropi in eh, hkrati tudi najpomembnejše mesto za zagotavljanje delovnih mest. Mi bomo nasprotovali temu poročilu in sicer iz dveh razlogov. Prvič nasprotujemo eh, rasti vseh teh treh agencij, ki eh, bodo za tem načrtom presegle svoje pristojnosti poročevalci v senci eh, so eh, dejali, da bomo v prihodnih letih potrebovali več nadzora nad finančnimi eh, storitvami v Evropi in za, da bo zato potrebnega več osebja in pa tudi več finančnih sredstev. Mislimo, da je to povsem napačno usmeriti, mislim, da bi morali zmanjšati obseg tih agencij in pa omejiti finančna sredstva za nje tako, da se bodo podjetja lahko razvijala. Drugi razlog, da temu poročilu nasprotujemo, pa je zahteva, da bi pristojbine plačali ma, eh, tržni udeleženci. In tukaj gre pravzaprav za obdavčevanje za strani Evropske unije. Vlade se o tem niso dogovorile, to tudi ni zapisano v pogodbah in je torej eh, že načeloma napačno. Eh, To bo eh, pomenilo uvedbo pristojbin za, za tržne udeležence, ki že pričujejo pristojbine v eh, matičnih državah članicah. To ne pomeni, da bodo plačevali manj. Namreč eh, ali bo sprejet dogovor, da bodo dobili popust v Združenem kraljestvu, če bodo že plačali pristojbine na ravni Evropske unije? Mislim, da ne mislim, eh, da bi eh, to eh, le okrepilo načelo, ki je zelo zaskrbljujoče. Ali bomo tudi v drugih odborih predlagali, da od udeležencev na trgu zahtevajo, da plačujejo pristojbine na evropski ravni. Eh, recimo na področju ribištva ali pa na katerem koli drugem področju. To je povsem napočno in nasprotje s pogodbami, zato temu nasprotujemo. Hvala lepa. Now... Ah, hvala lepa. Sedaj pa bom dal besedo kolegom, ki so za njo zaprosili. Burkan Balc, prosim. Hva... Ja- hvala lepa, gospod predsednik. Še pri zadnji seji odbora Ekon pred eh, poletnim odmorom sem glede osnutka proračuna 2015 izrazil jasno zaskrbljenost, predvsem kar zadeva sredstva za evropske nadzorne organe. Predlog komisije, po mojem mnenju, eh, zagotovo ni dovolj obsežen, hkrati pa tudi ni dovolj usmerjen v prihodnost. Kajti eh, načrtom morajo slediti tudi konkretna dejanja in zato bodo potrebna tudi ustrezna finančna sredstva, da bodo agencije lahko upravile oziroma izvedle nove naloge, ki so jim bile naložene. Le na ta način bomo lahko okrepili tudi kakovost teh nadzornih eh, agencij. To je za nas eh, ključnega pomena. Predlagano znižanje sredstev eh, za področje komunikacije ne podpiramo. Gre za proračun eh, namenjen sporočanju o evro in Evropski monetarni uniji. Po našem mnenju je ključnega pomena, da Evropska komisija ravno v tem trenutku poroča o e, politikah na področju rasti, o napredku na tem področju in tako naprej. Za konec naj povem še, da podpiram pilotne projekte, eh, ki naj bi jih ponovno ovrednotili, gli za pilotne projekte z finančnega področja. Namreč sredstva iz eh, področja pilotnih projektov naj bi se prenesla na pripravljalne dejavnosti. In v tem okviru mislim, da je potrebno pozdraviti tudi, da imamo sedaj z Evropsko raziskovalno službo oziroma raziskovalno službo Evropskega parlamenta neodvisen eh, organ, na katerem eh, bomo lahko tudi gradili. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej bi se želela zahvaliti poročevalcem in poročevalcem v Senci za to delo po poletnih počitničkah.

Kaj ti tukaj so še nacionalni predstojni organi eh, in ti dobijo eh, 60 odstotkov, 40 odstotkov pa od evropskega proračuna. V zadnjih letih je zakonodaja povečala eh, portfelj teh ISIS-ov in glede na to, da so te institucije dokaj mlade in do sedaj še niso v celoti mogle izkoristiti vseh sredstev, ali ni malo prezgodaj, da se jim tako povečajo razpoložljiva sredstva v proračunu. Sedaj sprašujem poročevalca, kakšen je razlog za tako povečanje, zlasti glede na to, da je v eh, času poletja avgusta Evropska komisija rekla, da se zavezuje, da bo izvedla pripravljalno delo, da se izboljšajo uh, ureditve delovanja teh uh, organov. Tukaj je treba upoštevati proračunske omejitve in zaradi tega bi bilo pametno, da bi nekoliko počakali, predno sprejmemo to politično odločitev. Že osem let sem članica odbora za proračun in vem, da odbor za proračun ne bo. Uh, z navdušenjem sprejel predloga komisije. Zelo težko bodo sprejeli to stališče in zlasti bi si želela, da bi ta odbor imel določeno kredibilnost in da bi uh, mu verjeli tudi kolegi iz odbora za proračuno. Tako da bi lahko tisto, kar zahtevamo, tudi podprli. Zato sem nekoliko zadržana do tega pristopa, ki se sedaj oblikuje. To je tudi zato, ker eh, poznam gospodarstvo. Kajti, če imamo novo institucijo, ki ne zna pritegniti dovolj tehničnega znanja, kaj bomo rekli, bomo dali več denarja ali pa bomo raje razmislili o drugih opcijah, ki obstajajo. Prav tako bi postavila vprašanje komisiji, če so predstavniki tudi. Kakšno je njihovo stališče? Eh, domnevam, da je komisija prebrala poročilo. Eh, in šele pred nekaj eh, tedni so dali svojo izjavo ali so v tem času spremenili svoje stališče, eh, kar zadeva predlog proračuna. Bernard Langen, prosim. Najlepša hvala. Kolega Bocrbarc je opozoril na to, da si že leta poskrb, prizadevamo za to, da bi poskrbeli za lastne raziskovalne dejavnosti. To uh, je tudi povsem upravičeno V novem zakonodajnem obdobju smo ustanovili eh, tudi samostojen oddelek za to področje, zato sem pravzaprav začuden, da predlog 67.13, eh, da se je tukaj še enkrat pojavil ta predlog 67.13, kajti o tem smo se že precej prepirali v eh, prejšnjem zakonodajnem obdobju. Takrat eh, je eh, bilo to uvedeno kot pilotni projekt, eh, ki naj bi se iztekel leta 2015. Komisija pa, za leto, pa je za leto 2015 predvidela prevzem obveznosti za ta pilotni projekt, potem pa je bil vložen predlog spremembe zelenih ki pravi, da naj bi zvišali eh, sredstva za to področje in sicer neposredna poročila na 1,7 eh, milijona in tudi obveznosti na enako raven. To pomeni, da bi se pilotni projekt iztekel konec leta 2015 pa bi 17,5 odstotka sredstev za Finance Watch prišlo iz evropskega proračuna. Čeprav inštitucije, ki so omenjene uh, v tem uh, poročilu, naj ne bi imele dovolj sredstev in čeprav naj bi bila ta sredstva glede na trditve komisije namenjene za poravnavo obveznosti iz prejšnjega obdobja. Zmere smo, si, smo se zauzemali za lastna sredstva v Evropski uniji, ampak sem proti dodatnim zahtevam z strani eh, Finance Watcha, ki zagotavlja zgolj enostranske eh, storitve. Ne vem, če lahko pri glasovanju zmagam, ampak eh, z nami je nekdani predsednik odbora za finance eh, Alan Lamasur in upam, da nam bo to uspelo, kajti na stotine milijonov skušamo privarčevati na različnih področjih. Neki organizaciji, ki je pripravila pilotni projekt, pa nameravamo zdaj, sedaj zagotoviti neomejena sredstva gospod marias najlepša hvala dovolite mi komentar eh, o predlogu spremembe šest sedem nič šest ki sem ga sam dal in eh, ta predlog se nanaša na gejske eh, otoke komisija predlaga da se tu financiranje zmanjša za eh, 99 odstotkov. Čeprav program POEZEI za eh, te eh, otoke predstavlja velik uspeh oziroma je predstavljal velik eh, uspeh. Če si pogledamo prejšnje leto, se pravi leto 2013, če si pogledamo, kako se je izvajal proračun, vidimo, da je ta program bil uspešno izveden. In 16 milijonov milijonov se je vlagalo, se je investiralo, tega denarja pa sedaj enostavno več ni, je izgubljen. In to je zelo žalostno v tem trenutku, ko sta se komisija in parlament ukvarjala s vprašanjem trojke. In tudi, eh, ko so bili sprejeti ti ukrepi, ki so negativno vplivali na grško gospodarstvo. In mislim, da moramo zagotoviti, da se bo ta program prenesel tudi v naslednje obdobje, da bo dobil zadosti eh, sredstev. To bo pomagalo Egejskim otokom, eh, to bo pomagalo eh, kmetom, zlasti pa eh, govedorejcem oziroma živinorejcem na tem področju. Za otoke, kot so Egejski otoki, je to življensko pomembno. In eh, ta denar bi potem tudi eh, dobili nekako nazaj. In za te otoke pomeni to financiranje tudi zagotavljanje osnovnih prehrambenih artiklov in zato je tudi predvidena ta proračunska postavka. To je dejansko življenskega pomena za majhne egejske otoke, ki se eh, soočajo z velikimi gospodarskimi eh, težavami, ki so jih povzročile tudi trojka in eh, sprejeti programi. Beres in potem gospod Gigol za, Gigol za 30 sekund. Um, merci, Hvala lepa, gospa Pervanš Perez. Hvala lepa. Ta razprava nam omogoča govoriti o e, nadzoru za naslednje leto, o rodih nadzora. Poleg tega, kar je kolega Oleg povedal, bi želela podpreti predlog, da imajo nadzorni organi takšen proračun, ki jim bo omogočal normalno delovanje, ki si ga želijo. Smo v kritičnem obdobju, kar zadeva te strukture. In ne glede na eh, to, kakšne so proračunske omejitve, vemo, da moramo zagotoviti evropskim nadzornim organom dovolj sredstev, da eh, bodo lahko upravljale eh, svoje naloge. In to je izredno pomembno, glede na to, kaj se je dogajalo v prejšnjih letih. In zato moramo prisluhniti tem organom. Kajti mi v tem parlamentu smo želeli okrepiti eh, te eh, nadzorne organe. O tem smo govorili v prejšnji eh, eh, sklic. Kar eh, pa zadeva EFRAT, mislim, da tukaj ne gre za. Eh, nadzorne organe, ampak gre za področje računovodstva. Prejšnji eh, predsednik Evropske investicijske banke je komentiral to vprašanje in mislim, da moramo slediti predlogom zelenih in sedaj zmanjšati sredstva za to strukturo. Kar pa zadeva Finance Watch, menim, da je namen pilotnega projekta začeti proces, ki bo trajal. Nikoli še nisem videla, v nobeni razpravi nisem slišala, da je namen pilotnega projekta eh, lansirati take pobude, ki bi potem takoj umrla. Ravno nasprotno. Gre za to, da se začne nekaj, eh, kar je mogoče potem preveriti, kar se potem lahko eh, posploši in kar potem lahko del časa traja. Eh, člani, ki so neke vrste botri eh, Finance Watch, se ne moremo strinjati se sodbo gospoda Langena. Po našej je ta struktura izjemno koristna. Trenutno nas vse skrbijo pogoji za sodržavljane, za nevladne organizacije, skratke skrbi nas osoda vseh tistih, ki niso v svetu financ, kajti tudi ti morajo biti zastopani na najvišji ravni, tako da se njihove želje upoštevajo tudi v zakonodaji. Želel sem le na kratko še dodati, da postajajo ti spori glede Finance Watcha že nekakšna tradicija v tem odboru, ampak ne gre za to, da bi ustanovili novo neutralno agencijo, ampak da 300 milijonov evrov namenimo lobistom eh, v okolici Bruslja in ta organizacija predstavlja re, le rahel popravek eh, te situacije. Parlament potrebuje lastna sredstva in komisija je dala eh, temu predlogu oceno A in zaradi tega bi mi bilo zelo žal, eh, če bi znižali sredstva za ta svetovalni organ, ki si ga želi tudi komisija. No. Hvala lepa. Sedaj bom dal besedo predstavnikom komisije. Najlepša hvala, gospod predsednik. Dovolite mi nekaj besed o eh, evropskih nadzornih organih. Komisija se strinja s tem, kar je predvsej Eh, eh, poslancev reklo. Eh, evropski nadzorni organi so pomembni, igrajo ključno vlogo in zato je treba zagotoviti ustrezno financiranje. Kot veste, predlog komisije sloni na upoštevanju finančnega okvira. O tem smo govorili tudi na zadnjem sestanku 22. julija. In ne glede na to, pa opažamo, da ta odbor podpira povečanje sredstev, to je v skladu z zahtevami eh, teh organov in to se bo seveda potem poznalo tudi v preostalem proračunskem procesu za leto 2015. Kar pa zadeva bodoče financiranje eh, ESAS, eh, o tem smo že govorili. Tudi v pregledu nadzornih organov ta pregled je pred nedavnim objavila komisija. Naše stališče ostaja enako preučili bomo eh, ureditve za financiranje nadzornih organov, tako da bojo le ti lahko stresno izpolnevali svoj mandat, eh, tudi upoštevajoč proračunske omejitve. Seveda bo potrebno dodatno razmisliti o določenih vprašanjih, ki so bila odprta tukaj, ko bomo govorili v prihodnje o financiranju. Eh, kajti, ti eh, organi imajo nadzor, nadzor, nadzorno vlogo tudi pri ESMI in tu je treba upoštevati tudi možnost financiranja eh, industrije. Komisija bo razmislila o vseh teh elementih. Dovolite mi še besedo o EFRAGu in pa o tem, da naj bi znižali eh, proračun v primerjavi s tem, kar je predlagala komisija. No, e, vi sta tudi Efraga je bil sprejet junija letos, začel bo veljati 21. oktobra. To pomeni, da je bilo narejeno veliko, da je bil dosežen napredek in sedaj moramo zagotoviti mi, komisija, da bo Efrag tudi imel ustrezna sredstva, da bo lahko uh, izvajal uh, statut. Res je, da poročil, poročilo priporoča, da bi se EFRAK moral se osredotočati na nadzorne eh, dejavnosti, predvsem pa bi se moral znebiti nekaterih dejavnosti, kar zadeva standarde za majhna in srednja podjetja. In priporočeno je tudi, da se okrepi upravljanje te strukture. Sedaj se prečakuje, da bo EFRAK eh, ocenjeval vse vidike standardov, ne pa samo tehnične, in to pomeni, da se mora začeti ukvarjati tudi s testiranjem v praksi na terenu in eh, to pomeni, da se bo desetkrat moral srečati eh, odbor, ne samo štirikrat. To je potrebno zagotoviti, zato je pa potrebno tudi dovolj osebja. Potem je tu še vprašanje odgovornosti. Ta odgovornost vključuje tudi poročanje regulatornemu eh, odboru, temu parlamentu in svetu. Predsednik bo potreboval pomoč eh, zaposlenih, ti zaposleni bodo morali upravljati tudi te nove naloge. Potem je tu še vprašanje razvoja mednarodnih odnosov poleg eh, tehničnih ravni, na katerih potekajo sedaj. In potem, določenih stvari še ni bilo dosedaj. Recimo, treba je bolje razviti povezave z akademskim svetom, razvijati raziskave, spodbujati eh, usposabljanje, izobraževanje. Tu ne mislim na izobraževalne programe kot take, ki naj bi jih struktura izvajala, ampak mora podpirati izobraževanje. Predvsej je bilo narejenega v zvezi z izvajanjem teh priporočil in čeprav imamo eh, ta, ta priporočila, je tudi veliko novih nalog, ki se pojavljajo. Torej, nekatera eh, priporočila se nanašajo na opustitev določenih nalog, vendar se pojavljajo nove in zato komisija meni, da potrebujemo sredstva za zagotavljanje izvajan teh nalog. Hvala lepa, sedaj pa hiter odgovor eh, poročevalca. Hvala lepa, gospod predsednik. Glede na to, da sem moral biti tudi v drugem odboru, se mi je zdelo, da ne bi bilo prav pametno eh, komentirati razprave, na kateri nisem bil. In mislim, da je bolje, da zaupam kolego Debekejo in da dam besedo tudi kolegom. Vendar pa lahko rečem, da sem zelo zadovoljen s tem, kar sem slišal. Hvala. Hvala. Glasovali bomo pozneje po naslednji točki. Če z kakih 30 minut najkasneje, sedaj pa gremo lahko naprej. In sicer imamo točko 5, Evropski semester za sklejevanje gospodarskih politik, izvajanja prednostnih nalog za leto 2014. Poročevalec je Filip De Becker in mu dajem besedo. Hvala lepa, gospod predsednik. Tisti, ki eh, smo že stari, v tem novem sklicu, rečem, no dobro, eh, lahko spet začnemo. To, o čemer govorimo, je zelo pomemben politični dokument Evropskega parlamenta, ki komentira tudi zelo pomembno vprašanje. To je ena najpomembnejših razprav, ki jih bomo imeli v naslednjih eh, tednih in mesecih med različnimi političnimi skupini. V osnutku poročila imamo več eh, tem. Od, teh temah razpravlja tudi Evropska komisija. Mislim, da moramo tudi mi slediti vrstnemu redu, eh, ki je obstajal že prej, se pravi vrstnemu redu, kateremu so sledile tudi prejšnje skupine. Ne bom govoril eh, o poročilo zelo podrobno, vsi ga lahko poberete. Dovolite mi, da podarim samo nekaj vidikov. Prvič, mislim, da je izjemno pomembno, da razumemo naslednje v zadnjih nekaj letih, ko so bili časi zelo težki, se je parlament dogovoril skupaj z državami članicami, da se vzpostavi postopek gospodarskega upravljanja. E, vendar menim, da je ta pravila treba spoštovati, čeprav je nekaterim državam to težko. E, e, države imajo težave za izvajanjem politik varčevanja in finančno konsolidacijo, vendar menim, da moramo podariti eh, ta vidik. Ta dogovor je bil sklenjen skupaj z državami članicami, torej dogovor o boljšem gospodarskem upravljanju. In zato je zadnji čas, da države članice pokažejo, da eh, so sprejele ta eh, priporočila in pravila. In vem, da se po dveh letih lahko vidi, da to ni ravno lahko. Sedaj vidimo, da je samo deset odstotkov preporočil bilo eh, izvedenih, več kot 45 odstotkov pa jih je ostalo nedotaknjenih. Torej govorimo o preporočilih in pravilih za boljše gospodarsko upravljanje. Potem pa drugič. Danes se še vedno veliko razpravlja o brezposelnosti, zlasti brezposelnosti med mladimi. Tu moramo omeniti sklad, Eh, ki mora biti bistvenega pomena tudi za parlament. Eh, s prvo mojo pripombo se vas bo večina strinjala. Vprašanje pa je, kako najti rešitvi. Logična politična razprava se bo začela. Tako je bilo že v preteklosti. Moja predlagana rešitev je rešitev, ki se stoji iz treh elementov. Najprej sprejeti moramo okvir gospodarskega upravljanja, ki smo ga sprejeli. To pomeni fiskalno stabilnost, e, to pomeni izvajanje strukturnih reform v državah članicah e, in to pomeni e, tudi zagotavljanje dolgoročno rast. Potem finančna stabilnost in rast. Danes vidimo, kaj se dogaja na portugalskem. Bančni in finančni sektor se še vedno nista vrnila v varno pristanišče. Tega se moramo zavedati v polni meri in zato moramo stalno spremljati, kaj se dogaja in moramo dograjevati to upravljanje, tudi ko gre za finančno stabilnost. Potem pa tu še drugi primer, ki je povezan z gospodarsko rastjo, to pa je vse, kar je povezano s financiranjem manjših in srednjih podjetij. Financiranje eh, majhnih in srednjih podjetij še vedno ni tako, kot bi lahko bilo. In to je drugi stebr, ki ga moramo imeti pred očmi. Tretji stebr pa je stebr investiranja. In Eh, to pa zahteva eh, zdrav politični okvir. Tu ne gre samo za eh, porabo denarja zaradi porabe denarja, ampak je treba pametno porabljati v raziskave, v razvoj je treba razvijati. Potem je tu še sodelovanje z zasebnim sektorjem, ki je v tem pogledu pomembno. Tudi zasebni sektor je danes zelo zadolžen in zato je tudi tam premalo investicij in to ovira rast. To so trije stebri, ki jih lahko gledamo kot celoto in ti trije stebri predstavljajo zdravo podlago za reševanje problema brezposelnosti v Evropi. Zadnja točka moja. Demokratična odgovornost. Še vedno vidimo, da je v tem procesu gospodarskega upravljanja premalo demokratične odgovornosti. Tu sem vključil nekaj priporočil o tem, kako povečati demokratično odgovornost. In to so tri glavna vprašanja, ki jih želim odpreti za to razpravo. Čeprav poročilo vsebuje še veliko drugih stvari, eh, želim si eh, zanimive razprave in prisluhnil bom tudi poročevalcem v senci. Hvala lepa. Sedaj bomo začeli z Evropsko ljudsko stranko, gospod Rozati. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej se želim poročevalca zahvaliti za pripravo tega odličnega poročila. Moram reči, da se strinjam z večino njegovih stališč, z večino tega, kar poročilo predlaga. Naj vse eno podarim tiste točke, ki se mi zdijo najpomembnejše. Prvič poročilo ustrezno ocenjuje trenutno stanje gospodarske dejavnosti v evrskem območju, pa tudi širše v celotni Evropski uniji. Poročilo tudi podarja, eh, kako slaba je rast trenutno in govori tudi o tveganjih, ki so še pred nami in o težavah, ki so na poti trajnostni rasti v prihodnje. Potem druga stvar, s katero se strinjam. In mislim, da to vprašanje zahteva našo posebno pozornost. Tukaj je, tu, tu mislim na pomen strukturnih reform. Te strukturne reforme so pomembne zato, da bo evrsko območje bolj konkurenčno in da bomo zagotovili hitrejše odpiranje delovnih mest. Strukturne reforme. niso pomembne samo zaradi samih sebe, zato ker eh, izboljšujejo output, ampak so potrebne tudi zato, da eh, nekako omilijo posledice fiskalne konsolidacije, ki poteka v mnogih državah. Potem je tu še povdarek na potrebi po hitrejšem izvajanju strukturnih reform. Eh, Te reforme morajo biti uh, uh, izvedene v skladu z priporočili za uh, vsako državo posebej, torej specifičnimi priporočili za države. Veliko kritike je moč prebrati v poročilo o delovanju tega mehanizma v Evropski uniji na splošno, pa zlasti v evrskem območju. Še enkrat moram reči, da se strinjam s poročevalcem. Tu imamo veliko težavo. Specifična nacionalna priporočila se ne izvajajo. Seveda lahko govorimo o vsebini teh priporočil. In lahko bi mogoče ta priporočila nekoliko preoblikovali, da bi bila bolj uravnotežena in da bi bila bolj obrnjena v prihodnost. Ampak dejstvo je, veliko držav jih ne uresničuje. Samo deset odstotkov teh priporočil je bilo uresničenih, izvedenih, 40 odstotkov jih je bilo izvedenih delno in to je jasno znamenje, da ta proces ne poteka tako, kot smo mislili, da bo. Seveda imamo težavo s tem, da ta pričila niso bila sprejeta na ravni posameznih držav. In zato moramo narediti vse, da bomo povečali zavedanje držav članic, da so ta priporočila potrebna, da eh, države članice ta priporočila vzamejo za svoje. Potem je tu še nekaj, kar se mi zdi pomembno in tudi s tem se strinjam. Gre za vprašanje dolgoročnega vlaganja zlasti v izobraževanje, raziskave, razvoj, inovacije, varčevanje z energijo in tako dalje. V eh, prizmi dolgoročne rasti tega vlaganja ni bilo zaradi finančne krize, kajti to so investicije javnega sektorja. Zaradi finančnih omejitev so ta področja trpela in so dobila manj denarja v prejšnjih letih. In ta nizka vlaganja so tudi razlog nižjih stopen rasti v državah evrskega območja. Drugo pomembno vprašanje. To smo že večkrat povedali. O tem govorimo več čas ko govorimo o prihodnosti gospodarskega razvoja v Evropske unije. In to je potreba po zaključku enotnega trga. To je dolga zgodba, ki se že dolgo časa vleče. Ampak Evropska komisija bi morala začeti bolj pritiskati na države članice za to, da bodo naredili tisto, kar je napisano v pogodbi, se pravi, da bomo imeli dokončno izgrajen enotni trg. To velja zlasti za storitve, vključno s finančnimi storitvami in to velja tudi za druga področja, recimo dostop do kapitala in finančnih virov za gospodarstvo, vključno z majhnimi in srednjimi srednje velikimi podjetji. Na koncu poročevalec povdarja tudi pomen bodoče bančne unije. Poročevalec povdarja, da je treba nadaljevati za napori finančne stabilizacije in fiskalne stabilizacije. To je projekt, ki še teče. Še vedno nimamo vseh delojočih institucij, no nadzorni mehanizmi so že tu, drugi, drugi sestavni deli bančne unije pa se šele oblikujejo. Jasno je, da se strinjam z večino pogledu iz tega poročila, imam pa tudi nekaj vprašanj za poročevalca. Prvo vprašanje. Ja, to so manj pomembna vprašanja, ampak naj jih vse eno omenim. Prvo vprašanje še enkrat. Bodite kratki, prosim. Ker imamo Eh, samo toliko in toliko časa, potem pa morali glasovati. Imam še eno minuto ali ne? On point number five, I suggest that we... No, pri številki pet. Predlagam, da nismo preveč eh, dogmatični, ko govorimo o eh, overall indebtedness, se pravi splošni zadolženosti, predlagam, da se nadomesti izraz overall za excessive. In... Države članice so odgovorne pred parlamentom po pogodbi za izvajanje CSR-jev. Mislim, da je to pomembno podariti. Eh, enotno, enotno zastopstvo v eh, evrskem območju, trenutek prvavš, torej Enotno zunanje predstavnosti evroobmočja je pomembno. Zelo pomembno je, da govorimo z enim glasom. Če tega ne bomo imeli, je tako, kot da bi dal voz pred vola strinjam se s tem, da eh, moramo spodbujati zasebno vlaganje in mogoče bi bilo dobro nekoliko več povedati. Mogoče bi lahko tudi oblikovali predlog o tem, kako izboljšati zasebno vlaganje in kako povečati zasebno vlaganje. Mislim. Hvala, gospod Zani, v imenu socialistov in demokratov. Hvala, gospod predsednik mislim da govorimo o zelo pomembni temi. Evropski semester je pomemben instrument v gospodarski politiki in pa eh, politiki gospodarskega usklajevanja. Hvala gospodu Debakarju za poročilo, ki ga je pripravil. Veseli nas, da je poročevalec omenil vsaj nekaj pozitivnih eh, sprememb v primerjavi s tistim, čemu smo bili pričali ta 2014. Skupina socialistov in demokratov je zelo zadovoljna, kajti v osnutku poročila so vključene številne naše prednostne naloge, naprimer boj proti izogibanju eh, davkom in pa davčni utaji. Eh, to se omenja v odstavku 24, eh, poudarja pa se tudi boj proti brezposelnosti med mladimi. Naj povem, da se mi zdi pomembno omenjati tudi boj proti revščini. To bi bilo prav tako pomembno. Poleg tega bi morali bolj poudariti načelo solidarnosti. Še en pozitiven primer, ki ga najdem v tem poročilu, je, da se poročilo zauzema za pravico prostega gibanja in pretoka po Evropski uniji. Poleg tega se povdarja pomen bančne unije. Omenja pa se tudi fiskalna konsolidacija, ki mora biti prijazna gospodarski rasti. To je eh, zelo pomembno. Poleg tega pa imamo tudi nekaj težav. Z eh, predlogi sprememb bomo skušali poročilo izboljšati. Menimo, da je pomembno, da eh, poročilo odraža tudi določene zaključke Evropskega sveta, ki je potekal prejšnji teden. Eh, Naprimer, eh, naslednje Evropski svet se ne strinja več, da že poteka gospodarsko okrevanje. To se bo v Evropski uniji zgodilo šele, če bomo najprej dosegli spremembo trenutnih politik in pa usmeritve EU. Eh, nočem povedati še nič eh, dokončnega, kajti mi smo tako kot prej še vedno pripravljeni eh, za kompromise, da bi skušali najti skupni imenovalec pri določenih temah poročilo poziva k strukturnim reformam ki niso eh, socialno vzdržne niti uravnotežene. trinajst eh, do devetnajst ta poglavja omenjajo eh, odgovornost podjetij to mora vse biti vezano na načela ki so prijazna rasti, ki spodbujajo rast. Potem pa v 20. odstavku vendarle vidimo ta izraz, eh, torej fiskalna konsolidacija, ki je prijazna rasti. Potem beremo tudi, da eh, moramo več narediti za trajnost socialnih eh, in zdravstvenih sistemov. Eh, vendar eh, je tega premalo, vseeno moramo tukaj reči eh, Bobu Bob in lahko povem, da poročilo nasplošno podpiramo, radi bi ga pa še izboljšali. Hvala. Gospod Terho v imenu EKR. Hvala, gospod predsednik, gospod poročevalec, dragi kolegi in kolegice. Skupina EKR pozdravlja poročilo gospoda Debakerja. Mislim, da je gospod Debaker dobro opisal izzive, s katerimi se sooča Evropska unija v tem trenutku. Eh, zdi se mi, da poročilo prinaša dobro analizo trenutne situacije, z določenimi odstavki pa se tudi ne strinjam. Nasplošno se sicer strinjamo glede bistvenih težav evropskega gospodarstva. Mislim, da da je zelo dobro poudarjeno pomankanje zasebnih eh, naložb. Mislimo, da to res eh, ovira rast evropskega gospodarstva. Javne naložbe so sicer večkrat upravičene, ampak eh, samo konkurenčen zasebni sektor lahko Evropsko unijo dvigne iz te krize. Poročevalec tudi poudarja, da je problem v preveliki zadolženosti. To je res in to predstavlja breme za trenutno, pa tudi za prihodne generacije. Poleg tega poročilo omenja tudi brezposelnost med mladimi in pa pomankanje rasti, rast, eh, ki jo spodbujajo samo javne naložbe, ni trajnostna na dolgi rok. Potem je treba povdariti tudi boj proti davčnim utajam in goljufijam. Potrebne so strukturne reforme v državah članicah, to je tudi omenjeno. Poleg tega je treba izboljšati operativne pogoje za eh, zasebni sektor, torej povečati konkurenčnost in odstraniti ovire. Poleg tega je majhnim in srednjim podjetjem eh, treba dati na voljo več sredstev. Poročilo pa ne bi smelo povdarjati naslednjega. Eh, namreč to, da eh, potrebujemo še tesnejšo ekonomsko in monetarno unijo. Ne smemo si preveč pridodevati za federalizem. komisija se ne more odločati o gospodarskih politikah držav članic. Politika je zaenkrat preveč centralizirana. Eh, ljudje, ki so bili izvoljeni v posameznih državah, morajo odgovarjati za eh, svoje politike in ne bi smeli imeti ukrepov, ki izvoljene politike silijo v določen način ukrepanja. razumni politiki lahko na nacionalni ravni eh, sami dobro rešijo zadeve. Hvala. Hvala. V imenu skupine GUE bo zdaj spregovoril gospod Papadimulis. Hvala, gospod predsednik. Govoril bom v imenu naše uh, eh, poročavke v senci Marise Matijaš, ki ima druge obveznosti in je danes uh, ni z nami. Uh, Eh, žal mi je, ne strinjam se eh, z vsemi temi pohvalami, kar se tiče vsebine poročila. Eh, mislim, da to poročilo zanemarja dejansko stanje. Nimamo dobrega pristopa, ki bi bil koristen za rast. Imamo evroobmočje, ki je spet pred novo recesijo poleg tega imamo eh, deflacijo ki tudi predstavlja veliko nevarnost eh, tisti ki so dobili nobelovo nagrado eh, za gospodarstvo za ekonomijo so se sestali pred desetimi dnevi in so vsi skritizirali politiko, ki vlada v tem trenutku in ki jo gospod Debakar v svojem poročilu tako hvali. Finančni pristop, ki bi omogočal eh, rast, eh, je potreben. Trojka v moji državi pa je izvajala napačen eh, pristop in to, kar so načrtovali, se ni zgodilo. Brezposelnost naj bi znašala samo 14 odstotkov, pa je znašala kar trideset odstotkov da ne govorimo o brezposelnosti med eh, mladimi ki znaša kar sedemdeset odstotkov sto dvajset eh, odstotkov naj bi eh, bil dolg zdaj pa znaša več kot sto petdeset odstotkov in gre proti sto šestdeset oziroma sto sedemdeset odstotkov dolg ni trajnosten sploh ne na jugu evrope ne moremo imeti Eh, evrope a la carte, eh, ampak Evropo, ki se bo odzvala na problem eh, dolga. Gospod Debaker sicer omenja tudi nekaj pozitivnih stvari, namreč, da je treba ukrepati proti brezposelnosti med mladimi in tako naprej. To, da se je treba boriti proti revščini, proti utaji davkov in tako naprej, vse to je res ampak ali ste pregledali peto poročilo o koheziji, ki ga je pripravila komisija. To poročilo pravi, da so se socialne in regionalne neenakosti v državah v krizi povečale. Neenakost se je povečala, eh, utaje davkov so se povečale, revščina prav tako. Dragi je v enem svojih zadnjih govorov uh, skritiziral uh, sedanjo politiko, to je sicer storil na zelo eleganten način, kot vsi bančniki, ampak uh, te politike ni več tako hvalil, kot se jo hvali tukaj. Smo proti uh, filozofiji in proti duhu tega poročila. Problemi brezposelnosti, recesije, deflacije in tako naprej so rezultati tega, da nismo oziroma poročilo pravi, da so eh, te stvari rezultat eh, premalo eh, trdne politike varčevanja, da bi ta morala biti še strožja. Zdi se mi, da je jasno, da se s tem poročilom ne strinjamo iz vsega, kar sem povedal in predstavili bomo predloge sprememb. Hvala, eh, gospod predsednik. Hvala, Filip, za poročilo. Sam bom eh, skušal najti neko srednjo pot med tistim, kar je bilo povedano prej in mojim predhodnikom. V poročilu so gotovo zapisane pozitivne stvari, ki jih pozdravljamo. Eh, nekaj pa je tudi stvari, s katerimi se nikakor ne strinjamo. In to je številka ena, prvi odstavek v poročilu, kjer piše, da se že odvija oziroma poteka gospodarska uh, krepitev. Da. Eh, zdi se, kot da smo na pravi poti, da se bo vse dobro izteklo. Mogoče uh, se bo to res zgodilo. Kot je rekel uh, Filip, mogoče imamo res vtis, da je to spet ena izmed mnogih stvari s katerimi smo se že ukvarjali ampak to poročilo gre tudi v tej smeri kot da bi eh, bile stvari že na pravi poti da smo že na poti gospodarskega okrevanja temu pa vsekakor ni tako če si ogledamo zakonodajo potem eh, vidimo da bi lahko uporabili eh, več pristojnosti, kar zadeva eh, specifična priporočila po državah. Eh, mislim, da bi morali poiskati več tega manevrskega prostora in ukrepati, ne pa ravnati eh, tako kot doslej. Mislim, da bi tukaj na tem področju lahko spremenili poročilo. Potem pa še ena tema, glede katere si rekel Filip, da si želiš vsebinske, da si želiš vsebinske razprave. Torej, politika glede priporočil po državah pogosto se o njih govori eh, preveč eh, nasplošno eh, in kot da je to nekaj, o čemer se ne sme dvomiti. Ta priporočila so imela zelo jasno politično usmeritev in v to tudi lahko podvomimo. Jasno bi morali zapisati v poročilo, da je temu tako. Potem 15. odstavek. Izvajanje teh priporočil je predpogoj za uh, gospodarsko konvergentnost. Sam bi rekel, da je odvisno od tega, uh, o katerih priporočilih govorimo. Naprimer, eh, za Nemčijo in za uh, nizozemsko obstajajo takšna priporočila, ampak tega pri komisiji ne vidim. Potem pa demokratična uh, odgovornost, to je tudi pomembno če bomo imeli širšo razpravo v uporabi političnega prostora, potem moramo zagotoviti tudi demokratično odgovornost. Filip, veseli me, da si sprožil to temo, ampak v tem trenutku je to zapisano preveč na splošno. Pravimo samo, to bi morali izboljšati, ampak lahko bi predstavili tudi ideje, kako to storiti. Tako pa pridemo do četrte točke, poročilo trojke. Mislim, da nam to ponuja nekaj dobrih načinov, kako bi poročilo Eh, lahko zapisali tako, da bi ta priporočila ponovili. Mislim, da bi v tem eh, poročilu morali eh, tako govoriti o teh priporočilih. Potem pa še širitev obsega evropskega semestra Sam pogrešam določene stvari, ki smo jih imeli v prejšnjih eh, eh, poročilih, naprimer razne indikatorje, potem eh, učinkovitost uporabe virov in tako naprej. Mi kot parlamentarci ne bi smeli zaostajati na tem področju, od zelenih to lahko pričakujete. Pričakujete lahko, da bomo ustrajali pri tem. To se že dogaja v odboru in vi pa bi morali upoštevati tudi tu. Potem pa še. Eh, preprečevanje utaje davkov. Sam kot nizozemec eh, bi bil rad tukaj bolj konkreten. Ko smo govorili o tem eh, na tiskovni konferenci, nismo sicer omenjali državo, ampak sam bi lahko omenil nizozemsko, pa tudi Luksemburg in Avstrijo. Ta priporočila glede utaje davkov in preprečevanja utaje davkov so zelo pomembna. Če potem preberemo dejanska eh, priporočila, pa tega ni. In zdi se, kot da je še meta, ko je o tem govoril, eh, da tega ni dobro poznal eh, oziroma da ni čisto v stiku s tem, kar se dogaja v državah. Sam kot zeleni nizozemec bi zahteval, da se to tudi vključi. Hvala. Še EFD. Izvolite. Hvala, gospod eh, eh, predsednik. Težko je, da se ne bi strinjali z vašimi eh, stebri, namreč preprečevanje brezposelnosti med mladimi in tako naprej. Morali bi si prizadevati za večjo stabilnost, tudi to je res. Sam bi verjel, kot da ste določene paragrafe vzeli iz programa UKIP-a. E, mislim pa, da je to poročilo preveč eh, splošno in e, premalo konkretno, ko govorite o točki 3. E, v točki 3 govorite o tem, da evroobmočje ne bi smelo zaostajati za drugimi regijami sveta. E, mogoče bi lahko zapisali tudi, da ni tako dobro biti član EU. Potem vaša gospodarska analiza. Eh, pravite, da je premalo zasebnega vlaganja. Rešitev, ki jo predlagate, pa je več sredstev Evropske unije, torej to so spet javna sredstva. To je del ključnega problema, ko imamo makroekonomske politike, ki se ne povezujejo s fiskalnimi politikami držav članic. Ves čas smo govorili, da samo na najnižji, ravni, nacion, najnižji nacionalni ravni lahko rešujemo eh, probleme, ki se pojavljajo v EU. Tretji problem eh, pa je uh, vaš uh, poziv uh, da bi uh, si Evropska komisija prizadevala za enotno zunanje predstavništvo evroobmočja po členu uh, eh, 138 eh, pogodbe o delovanju EU. Vi bi kar vse prenesli na raven Evropske unije in to vzeli državam članicam. Mislim, da je to zelo nevaren stavek. Hvala. Hvala. Še gospod Monu. Eh, iz vrst nepovezanih poslancev. Sous couvert de coordonner les politiques économiques des pays de l'Union, le semestre européen. Gospod predsednik, tukaj gre za dodaten instrument, ki vpliva na neodvisnost držav članic na zelo pomembnem področju in to je proračun. Tukaj gre za izvajanje federalizma Evropske unije na račun neodvisnosti držav članic gre za proračunski svežen Evropske unije, gre bolj za naročila državam članicam in ne toliko za priporočila. Kar zadeva poročilo de Becker, eh, bi eh, rad izrazil svoje nasprotovanje številnim točkam. Vsi smo za zaposlovanje in vsi menimo, da potrebujemo strukturne reforme, ampak vrata je potrebno pustiti odprta določene navedbe se mi zdijo napačne. Zapisano je, da priseljevanje uspodbuja eh, ustvarjanje novih delovnih mest in to se mi zdi povsem napačno, kajti v primeru množičnega priseljevanja bi potem morali imeti eksplozivno rast, temu pa seveda ni tako. Potem je tukaj točka 24, kjer se enotno predlaga vsem državam, da se obdavčevanje osredotoči na potrošnjo. To se mi zdi povsem nespremljivo, kajti eh, še prav posebej se mi pri tem zdi potrebno upoštevati trenutno socialno situacijo. Ob koncu razprave pa bi rad povedal še sledeče in sicer Evropska unija daje lekcije o dobrem upravljanju državam članicam, ampak več kot 220 milijard neporavnanih obveznosti si je nakopala ta ista Evropska unija, poleg tega ima eh, velik primankljaj v proračunu. Thank you. I have now... Hvala. Še osem govorcev se je prijavilo k besedi. Deset, zdaj jih je že deset, vsak bo dobil dve minuti in s tem je seznam zaključen. We, we have, uh, Dobro. Bomo pa zdaj glasovali in uh, potem uh, zaključili z razpravo. Zdaj je torej na vrsti glasovanje. kolegice in kolegi prosim pripravite glasovalne kartice če ste vsi pripravljeni potem lahko preizkusimo glasovalne naprave ena kartica manj. Prosim vas, da glasujete. To je zdaj samo test. Glasujemo. Three calling, three colleagues should vote. Okay. Še trije morate glasovati, dobro. Konec glasovanja. Simon nima kartice. Njega bomo posebej išteli še kdo brez kartice. Ne, konec glasovanja. Zdaj pa bomo začeli z dejanskim glasovanjem. Najprej eh, predlogi sprememb eh, glede proračuna. 6, 7, 2, 3. Kdo je za? Proti? Zavrnjeno. 6, 7, 1, 5. Kdo je za? Proti? Morda bi to lahko preverili. Dobro, glasujemo. One EPP too many. En glas iz vrsti je les preveč. Še vedno. Zdaj je v redu. Konec glasovanja. Ta predlog spremembe je bil zavrnjen. 6725, kdo je za? Proti? Vzdržani? E, zavrnjeno. 6722, kdo je za? Proti? Zavrnjeno. 6726, kdo je za? Proti? Sprejeto. 6706, kdo je za, proti, zavrnjeno. 6713, kdo je za, proti, sprejeto. 6716, kdo je za, proti. Mislim, da moramo to preveriti. 6716, glasujemo. vote is closed. Konec glasovanja sprejeto. Eh, šest sedem nič tri ne šest sedem dva sedem kdo je za proti zavrnjeno šest sedem nič sedem kdo je za proti sprejeto šest sedem dva osem kdo je za proti zavrnjeno. 6704 za proti sprejeto. 670. Oziroma ne, ti postanejo brezpredmetni. 6729 za proti zavrnjeno. 6709. Kdo je za? proti sprejeto. 6-7 nič nič za proti sprejeto. Nič ena, kdo je za proti sprejeto. 6-7 nič dve za proti sprejeto sprejeto. 2-4, e, kdo je za? Proti? Zavrnjeno? E, se kdo vzdrži? Šest sedem deset, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Šest sedem ena sedem, kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto. 6, 7, 1, 8. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. 6, 7, 1, 9 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 6, 7, 20. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. 21, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 6, 7, 12, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 11, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Tukaj ni končnega glasovanja. Zdaj pa še eh, mnenje. Predlog spremembe 1. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. 2. Za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 3. Za? Proti? vzdržani, zavrnjeno, štiri za, proti, vzdržani, zavrnjeno, pet za, proti, vzdržani, zavrnjeno, šest za, proti, vzdržani. Eh, mislim, da bi to lahko preverili. Predlog spremembe šest.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 vzdržani. Zavrnjeno 14 za, proti vzdržani. Sprejeto 15 za, proti vzdržani. Zavrnjeno 16 za, proti vzdržani. Zavrnjeno 17 za, proti vzdržani. Zavrnjeno 17 za. 18 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 19 za, proti, vzdržani, sprejeto, 20 za, proti, vzdržani, sprejeto, 21 za, proti, vzdržani, sprejeto zavrnjeno, 22 za, proti, vzdržani, sprejeto, 23 za, proti, vzdržani, sprejeto, 24 z ustnim predlogom, oziroma ne eh, glasovanje po delih, se popravlja predsednik, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti. Mislim, da je bilo zavrnjeno, se kdo vzdrži. Zavrnjeno torej 25 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 26 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 27 za, proti, vzdržani. mislim da to lahko preverimo glasujemo Okay. Dobro. E, sprejeto 28 za proti vzdržani. Sprejeto. Zdaj pa še kompromis A z ustnim predlogom spremembe. Prvi del bomo glasovali skupaj z ustnim predlogom spremembe. Kdo je za? Proti? Se, se kdo vzdrži? Sprejeto. E, 34 za proti, vzdržani, sprejeto, 35 za, proti, vzdržani, sprejeto, 36 za, proti, vzdržani, sprejeto, 37 za, proti, vzdržani, sprejeto, 38 za, Želite, da preverimo? Prav. 37. predlog spremembe. Glasujemo. Check on 37. Ok, close. Dobro, sprejeto. 38 za proti vzdržani sprejeto, 39 za proti vzdržani sprejeto proti. Mislim, da je bilo zavrnjeno. Da, 40, kdo je za, proti. Sam bi torej preveril. Predlog spremembe 40 preverjamo, kar glasujte. Ok. Dobro, sprejeto enainštirideset za proti vzdržani sprejeto dvainštirideset za proti vzdržani zavrnjeno zdaj pa bomo glasovali o celotnem besedilu kot je bilo spremenjeno elektronsko glasovanje imamo glasujemo one. Okay, we can close the vote. Dobro. Konec glasovanja. 41 za, 13 proti, 3 je vzdržani glasovi. Poročilo je bilo sprejeto. Čestitke poročevalcu. Zdaj pa se lahko vrnemo k prejšnji razpravi in jo zaključimo. To je razprava o evropskem semestru. Uh, Dear Lilis is here. We have Mr. I will give uh, two minutes. Dve minute. Vam dajem na voljo na govorca. Te deset govorcev imamo na uh, našem seznamu. Najprej gospod Marijas. Hvala lepa. Gospod predsednik, dve točki bi rad izpostavil, če dovolite. Najprej. institucionalno izvajanje evropskega semestra in pa usklajevanje gospodarskih politik. Mislim, da je to ključnega pomena za tiste države, ki so sprejele memorandum na to temo. Še prav posebej tukaj govorim o Grčiji. Kakšno usklajevanje je sploh mogoče z temi državami? To me zanima. Potem je tukaj govora tudi o udeležbi nacionalnih parlamentov, ampak mi imamo memorandum, mi imamo trojko, ki nam usiljuje gospodarsko politiko. In eh, oni določajo, kaj moramo storiti na področju obdavčevanja in na drugih področjih. Torej, na ta način ne bomo rešili problema zadolževanja. Ko smo dobili trojko, je. Eh, primankljaj presekal 100 odstotkov. Videli smo, da je prišlo do rasti brezposelnosti, torej politika kot takšna ne deluje. Sedaj pa govorimo o usklajevanju gospodarske politike. No, jaz menim, da ta semester nima smisla in da nima nobenega smisla, da skušamo spreminjati marže ministri niso mogli sprejeti politike, eh, ki bi omogočila izboljšanje situacije. Eh, zmanjšati bi morali recimo davek za kurilno olje, kajti eh, preteklo leto smo imeli zelo mrzlo zimo, ampak o tem mora odločati grški parlament. In grški parlament je o tem glasoval in imeli smo občutek, da Turkija preprosto useljuje lastno politiko Grkom in pa grškemu parlamentu. Torej, to celotno povročilo se sploh ne, naša, ne nanaša na Grčijo. Najlepša hvala, ker eh, skoraj da več nimam glasu. Bom čisto kratka. Ne želim začeti svoje karijere v tem parlamentu uh, tako, da bi se strinjala z zelenimi. Torej, to, kar sedaj počnem, je zelo nevarno. Ampak eh, razmišljala sem o tem, uh, ali ni naš načrt morda nekoliko preveč optimističen. Morda bi morali pogledati v preteklost k prvotnemu načrtu. Uh, Rada bi čestitela gospodu Debakarju za njegovo eh, poročilo, še prav posebej za člen 17, ki se nanaša na eh, priporočila specifična za eh, posamezne države. V nasprotju z drugimi državami bi rekla, da so priporočila za, specifična za posamezne države edino sredstvo, ki ga imamo trenutno v rokah ne gre za to, da bi se teh priporočil držali zaradi tega, ker bi se želeli eh, držati nekih pravil, ampak mislim, da je to način za izvajanje strukturnih reform, ki so še kako potrebne, če želimo izboljšati našo konkurenčnost. Kaj ti to, o čemer bomo razpravljali danes, jutri, pojutršnjem, ne bo imelo nobenega učinka brez ustreznih strokovnih reform. Samo še majhno vprašanje glede točke 24 sicer na splošno poročilo podpiram in pri točki 24 poročevalec podpira poziv eh, državam članicam, da poenostavijo sistem obdavčevanja, da znižajo eh, davke za delovno silo in s tem se strinjam, ampak hkrati govori tudi o višjih davkih eh, za potrošno. In uh, zanima me, ali pri tem misli na davek na dodano vrednost ali na kaj drugega. Mislim, da uh, določenih davkov ne moremo znižati, ker so že tako ali tako izjemno nizki. Soterius Zorianopoulos. Najlepša hvala. Naj najprej pokomentiram eh, postopek. S tem smo se soočili že v okviru eh, plenarnega zasedanja. Nepovezani poslanci in določene manjše skupine eh, pač eh, nimajo ustreznih pravic. Pred kratkim se je zgodilo, da predstavnik nepovezanih poslancev sploh ni smel govoriti. Zato potrebujemo ustrezan sistem. Grška komunistična stranka se ne strinja z tem poročilom. Čeprav je v tem poročilu tudi zelo zanimiv zapis. Če tudi ne bo prišlo eh, do izboljšanja situacije po kapitalistični krizi ali pa če se bomo že izvlekli iz recesije, mislim, da bo ta razvoj zelo neenakomeren. Določene države eh, se bodo bolje odrezale kot druge. Torej, mislim, da politika ne more temeljiti na tem, da se določene države razvijajo slabše kot druge. Svet je dejal, da bo obstajala določena prožnost, kajti moral je popustiti številnim kritikam, ampak ta prožnost bo zgolj omejena in bo temeljila na isti politiki, ki jo nameravajo le nekoliko omiliti. In to mislim, da je težava pri tem poročilu. Govori tudi o celi vrsti reform na trgu delovne sile in uh, odrešenje eh, naj bi prineslo znižanje davkov na delovno silo, ampak to bo pravzaprav poslabšalo položaj žensk. Poleg tega poročilo poziva države članice, da pokažejo, Eh, oziroma dosežejo večjo disciplino in uh, da so bolj dosledne in stroge pri izvajanju. In ljudje bodo to enostavno zavrnili. Vladam pa je bilo naročeno, da se morajo upreti vsakršni opoziciji. Mislim, da to ni razvoj, ki bi si ga že lahko želeli v Evropski uniji. Kaj ti? To bo povzročilo zgolj zaustritev eh, na področju socialnih eh, težav, eh, revščina se bo okrepila, lakota in tako naprej in jaz te politike enostavno ne morem podpreti. Najlepša hvala, gospod predsednik. Rada bi čestitela poročevalcu, kajti mislim, da je struktura tega poročila odlična. Rada bi podala le tri pripombe. Prvič okrepitev notranjega trga, eh, ki naj bi predstavljal stebr v evropskem semestru. Rada bi povdarila, da je zelo pomembno, da zagotovimo, da, da zagotovimo večjo preglednost na notranjem trgu, ampak uredbe so pogosto prezapletene. Zaradi tega bi rada pozvala k konkretnemu in pravilnemu izvajanju. Potem eh, financiranje majhnih in srednje velikih podjetij. Poročevalce o tem govori, vendar pa še ni eh, bila dosežena raven financiranja iz preteklosti. Mislim, da bi bilo dobro, če bi omenili alternativne vire financiranja. Potem pa uh, specifična priporočila za države članice veliko kritik smo slišali na to temo in pogosto so uh, bile te kritike tudi zelo dobro utemeljene. Mislim, da potrebujemo veliko več eh, sodelovanja pri konkretnih vsebinah med eh, državami članicami in pa Evropsko ravnjo. Le na ta način bodo ta specifična priporočila za države tudi pripomogla doseči zastavljene cilje. Najlepša hvala. Nina Džil. Hvala lepa. Gospod eh, predsednik, tudi sama bi se rada zahvalila poročevalcu. Mislim, da je to poročilo prikazalo pravilno analizo in upozorilo na probleme na področju Evropske unije, na visoko stopnjo brezposelnosti, na visoko stopnjo zadolženosti in eh, na eh, tveganje deflacije. Vendar pa ta analiza ne predstavlja nič novega. Vemo, da potrebujemo oživitev gospodarstva in da se zaenkrat situacija ne izboljšuje tako, kot bi si želeli. Vaš, ukrepi na področju varčnosti ne delujejo, kot zelo dobro vemo in celo Mario Draghi je priznal, eh, da bomo morali pri tem nekoliko popustiti. Strinjam se z poročevalcem, da države članice specifična priporočila ne jemljajo dovolj resno in da morajo storiti več. Vendar pa moramo priznati tudi, da države članice da države članice niso v povsem enaki situaciji in da se bodo morali nekatere posvetiti eh, bolj eh, določenim področjem kot druge. Torej, eh, mislim, da ni dovolj pozornosti namenjeno situaciji znotraj države. V prihodnosti bi se lahko ukvarjali tudi z tem. Mislim, da bi Evropska komisija morala pripraviti investicijski načrt, kot ga je napovedal Juncker, gre za 300 milijard. In rezultati morajo biti eh, hitro vidni, tako da bomo ponovno pridobili zaupanje evropskih državljanov državljani eh, Južne Evrope, predvsem Grčije, Portugalske in eh, Španije, trpijo in eh, zares so v zelo težavni situaciji, brezpolne zelo visoka. In mislim, da bi bilo koristno, če bi prihodnja komisija pripravila sveže ideje in določila prednostne naloge za uh, evropski semester, namesto da sledi uh, vedno znova uh, istim priporočilom. Kaj ti uh, Evropska unija uh, se mora. Evropska unija mora poskrbiti za izboljšanje situacije, tako da se bomo lahko soočili za konkurenco. Prvanč Perez. Najlepša hvala rada bi se osredotočila na nekaj pomembnih točk v poročilu gospoda Debakarja. Prvič, eh, evropski semester, izvajanje evropskega semestra. Evropski parlament je pripravil analizo tega evropskega semestra in ugotovili smo, da eh, so, se je pričelo delo na izvajanju prednostnih nalog iz leta 2014. Eh, vendar pa je eh, potrebno opaziti tudi razliko med eh, trenutkom, ko so bile prednostne naloge sprejete, ko, je, ko se je evropski semester pričel izvajati in med trenutkom, ko smo pričeli ocenjevati eh, evropski semester in njegovo izvajanje prispevku eh, kolega nisem slišala popravko glede nekaterih temeljnih točk. Ne moremo imeti to vrstnega poročila, ne da bi govorili o gospodarski situaciji v Evropski uniji in to eh, ne Zaradi tega, ker je eh, situacija v eh, evroobmočju eh, sedaj še slabša, kot je bila v preteklosti. Prišlo je do tveganja devalvacije znotraj evroobmočja in to ni zapisano v tem poročilu. Potrebno je torej zapisati, da je situacija v državah evroobmočja zelo negotova. In um, ne moremo zadeve poenostaviti in uh, reči, eh, da gre tukaj zgolj za slabo izvajanje gospodarske politike. Mislim, da moramo zadeve vzeti bolj resno in če, želimo, in če se želimo zadev lotiti resno, moramo izvesti ustrezno analizo. In uh, na to ne opozarjamo le socialisti in demokrati. Dejali smo, da potrebujemo alternativno eh, vizijo eh, rasti. O tem eh, smo govorili že v preteklosti in sedaj se naše analize potrjujejo. Brezposelnost je veliko previsoka, situacija je neuzdržna, rast je preniska. Eh, in eh, to je tisto, kar smo napovedali eh, že v preteklosti. Jean-Claude Juncker je dejal, da potrebujemo ustrezen načrt investicije in tudi Mario Draghi je opozoril na to, torej vabim vas, da preberete njegovo poročilo. Je dejal, da je potrebno kaj storiti, da preprečimo devalvacijo in vse to ni zapisano v tem poročilu, zato mislim, Eh, da je o tem potrebno resno razpravljati in poročilo ustrezno spremeniti. Hvala lepa, Pedro Zambr. Eh, hvala, gospod predsednik. Tudi jaz eh, bi poročevalcu čestital. Mislim, da je pripravil res odlično poročilo in tudi zelo dobro uravnoteženo. Sam sem imel priložnost sodelovati z gospodom Debakerjem o prejšnjem poročilu kot poročevalec v Senci in eh, res sem vesel, da je tudi tokrat gospod Debaker poudaril eh, pomen majhnih in srednjih podjetij pri okrevanju in ustvarjanju delovnih mest. Pomembno je, da zato ta podjetja dobijo ustrezno financiranje eh, v skladu s svojo situacijo in svojimi potrebami in ne glede na to, kje se nahajajo. Mislim, da je poročilo uravnoteženo, res brezhibno pripravljeno mislim, da bi eh, ga morali malo prilagoditi trenutnim gospodarskim in političnim situacijam oziroma okoliščinam. Gospa eh, Beres je ravno tako povedala eh, to. Gospod Juncker je izrazil svoje mnenje o trenutni gospodarski situaciji. Mislim, da bi to morali upoštevati, sicer pa bi gospodu Debakerju povedal, da sem vedno na razpolago za uh, izboljšavo poročila. Hvala, Pedro Brian Hayes. Najlepša hvala, gospod predsednik. Uh, strinjam se z drugimi in rad bi čestital uh, gospodu Debakarju za poročilo. Mislim, da so njegova priporočila dobra in da jih je potrebno pregledati. Rad bi opozoril le na določene točke eden izmed kriterijev za ocenjevanje gospodarske situacije je rast BDP-ja in eh, drugi eh, faktor je zaposlovanje. In v primerjavi z ZDA in pa z Združenim kraljestvom eh, naši rezultati niso ravno najboljši. Dvakrat više je brezposobnost kot v Združenem kraljestvu in ZDA in rast bruto nacionalnega proizvoda je za polovica manjša kot v ZDA in pa v Združenem kraljestvu. Torej, potrebno je poskrbeti za dosledno izvajanje gospodarske politike in sam bi rad opozoril na sledeče. Nadzor je pomemben za vse države, majhne in velike in pri tem mislim, da morajo države prevzeti eh, odgovornost za to, kar so storile in kaj ne. In kar ne. Eh, države članice morajo izvesti priporočila specifična za posamezne države. Gospod Šojble je pred kratkim v govoru predlagal, da bi uporabili proračun Evropske unije večletni finančni okvir kot sredstvo za eh, pomoč državam pri izvajanju eh, priporočil, specifičnih priporočil za države članice. Kajti eh, izvajanje teh priporočil je drago in zahteva kar precej časa. Ampak če želimo zagotoviti učinkovitost, ki je naš cilj, potem moramo uporabiti proračun kot sredstvo kot sredstvo za izvajanje. Na ta način bi lahko pomagali državam, da izvedejo ta priporočila. Države, ki so se soočile z največjim šokom, kot recimo moja, imajo sedaj najvišjo rast eh, BDP-ja in eh, to je tudi dobra lekcija. Potrebujemo strukturne reforme. Potrebujemo reforme javnega sektorja in k temu bi morali tudi države članice uspodbujati. To se mi zdi ključnega pomena in potem še eh, člen 27, ki se nanaša na dolgoročne investicije. 75 eh, odstotkov investicij v ZDA financira zasebni sektor. Eh, v Evropi je situacija posebno drugačna. To pomeni, da moramo zasebni sektor v večji meri vključiti v investicije. In če želimo to doseči, potem moramo zagotoviti gotovost in doslej nam to ni uspelo. Patrik Ofrin kot eh, zadnji in potem eh, bodo sledile pripombe poročevalca. Hvala lepa, gospod predsednik. V evromoče in gospodarstvo Evropske unije vidimo, da se uresničujejo vse napavedi nasprotnikov evroobmočja. Videli smo, eh, kaj se je zgodilo. Eh, z določanjem monetarne politike na evropski ravni in pa z določanjem eh, zdravstvene politike, eh, gospodarske politike in drugih politik na nacionalni ravni. V tem poročilu je zapisano, da naj bi države članice poskrbele za modernizacijo gospodarstva, socialnega varstva in pa zdravstva. Uh, ja, seveda, ampak tukaj gre za vprašanje demokracije. Države članice si za to najbrž prizadevajo, vendar pa morajo poskrbeti tudi za zmago na volitvah v državah članicah. Mi pa nimamo nobenega sredstva, da bi poskrbili za izvajanje politik, ki so potrebne za doslednost uh, evropskih politik z nacionalnimi politikami. Tukaj gre tudi za moralno vprašanje. Uh, Eh, določene države se ne eh, obnašajo odgovorno, vendar eh, tega ne priznavajo oziroma ne prevzemajo odgovornost za to. Torej, to, kar potrebujemo, je odločitev o tem, ali bomo te instrumente izvajali na evropski ravni ali na nacionalni ravni. Vendar pa Evropske unije ni dovolj socialne solidarnosti, da bi te instrumente izvedli na evropski ravni edini demokratično vzdržen sistem je izvajanje na nacionalni ravni. Seveda eh, vem, eh, da je produktivnost v eh, južnoevropskih državah precej nižja kot v Nemčiji. Nemčija ima zelo dobre industrijske odnose, zelo do, dober raziskovalni sektor in tako naprej. Tako da morajo južnoevropske države poskrbeti za uh, razvrednotenje svojih valut v primerjavi z uh, nemško valuto. Poglejte si člen 1. Zapisano je, da naj bi se gospodarska situacija izboljševala. Mislim, da uh, bo poročevalec moral to popraviti glede na zadnje podatke. Uh, oživitve gospodarstva ni in je tudi ne bo, dokler eh, ne bo prišlo do razpada Evropmoča. Hvala lepa. Najlepša hvala. Sedaj pa dajem besedo poročevalcu Filip Debaker. Um, all, I... Hvala lepa, gospod predsednik. Naj vam povem, da sem po poklicu znanstvenik eh, in eh, nek velik švedski znanstvenik je dejal, optimizem je naša moralna obveza številni kolegi so omenili točke, ki niso bile zapisane oziroma vključene v to poročilo oziroma ki niso bile dovolj obravnavane. Zagotovo se lahko pogovarjamo o tem, ali je potrebno vključiti več podrobnosti o točkah, ki so bile izpostavljene, ampak mislim, da to poročilo ne more poslati božična jelka, ki bo vsebovala prav vse, kar si želite. Mislim, da je to poročilo zelo kratko, jedrnato in jasno. Pozdravljam splošne pripombe, ki so bile eh, zelo pozitivne. Na kratko pa bi rad odgovoril na nekaj vprašanj, seveda pa bo razprava potekala v krogu poročevalcev v senci in kasneje v tem odboru, ko bomo razpravljali o kompromisih. Eno izmed temeljnih vprašanj je seveda vprašanje strukturnih reform in gre za razpravo o tem, ali je varčnosti preveč ali premalo ali je. Uh, usklajevanja na davčnem področju premalo ali preveč ali potrebujemo boljše izvajanje eh, reform v državah članicah in tako naprej. Če si dobro ogledate eh, govor Marija Dragija pred kratkim, pa tudi nekaj njegovih prepomp eh, izpred nekaj mesecev, lahko prijete do zelo jasnega zaključka. Dve stvari ne bosta pomagali pri rešitvi te krize ne moremo tiskati denarja, da bi se izvlekli iz te krize in tudi ne moremo trošiti za to, da bi se izvlekli iz te krize. In to je tudi sporočilo Marija Dragija. To je sporočilo predsednikom vlad in držav, da prevzamejo eh, svojo odgovornost, da izvedejo strukturne reforme in da poskrbijo za to, da bo Evropska unija postala bolj konkurenčna, bolj odprta in bolj tržno usmerjena, kot je v tem trenutku. To je naša politična odgovornost. Vsi v tem Evropskem parlamentu in eh, drugje, eh, ki eh, se s tem ne strinjajo, bodo naložili veliko breme prihodnim generacijam. Slišal sem, eh, da me pri tem v veliki meri podpirate. Seveda pa je tukaj tudi vprašanje, ki ga je med drugim izpostavil Bas eh, iz strani zelenih, da je potrebno določene točke posodobiti, kajti to poročilo je bilo pripravljeno julija in seveda ga bo potrebno prilagoditi zadnjim podatkem. Poleg tega je potrebno vključiti tudi določene elemente poročila trojke in pa drugih poročil. Celo vrsto drugih poročil eh, navajamo eh, v eh, mojem poročilu in če jih že navajamo, potem mislim, da ni potrebno v, uh, podrobno govoriti o zaključkih teh poročil. Mislim, da že sama navedba zadostuje. Eh, lahko bi povedal še veliko, veselim se že razprave, vendar pa sedaj ne bom govoril o podrobnostih. Mislim, da sem zelo jasno pojasnil, kakšno je moje stališče. Slišal sem, eh, da me številne poslanske skupine podpore, podpirajo, številne pripombe bom upošteval in upam, da bomo našli dober kompromis in da bo poročilo dobilo veliko podporo. Najlepša hvala. Hvala lepa. še časovnica. Rok za vložitev predlogov sprememb je 8. september ob polnoči. Nažalost, eh, nismo uspeli postaviti kasnejšega roka, ampak uspeli smo predstaviti rok na polnoč, kajti imamo težave z prevajanjem. Razpravo bomo imeli 22. in 23. septembra. Glasovanje bo potekalo 7. oktobra in eh, v okviru plenarnega zasedanja eh, na 2. oktobrskem zasedanju. Hvala lepa. Jutri zjutraj se bomo ponovno sestali ob 9. in razpravljali bomo o gospodarskem dialogu. Hvala lepa.